mikrofon za predsednico, lepo prosim. Eh, torej, lepo pozdravljeni na današnji ponedeljkov popovdne. Torej, dnevni red ste prejeli. Gospa Vasilijo, komisarka, se nam ne bo pridružila zaradi smrti v družini, zato bo na enem od prihodnjih zasedanj sodelovala na našem sestanku. Osebno moram reči, da me veseli, da ne bo nastopila pred nami že danes, kajti maja bo komisija prvič govorila o novih programskih predlogih, tako da takrat, ko bo z nami v maju, bo vedela več in takrat bomo lahko tudi govorili o bolj otepljivih zadevah. Torej, dnevni red je sprejet, zapisnik zadnje se je na voljo, če tekom podneva kdo želi podati kakšno pripombo, to lahko stori, sicer bo ob koncu zasedanja ta zapisnik tudi sprejet. Naj spomnim tudi na to, da smo danes tudi v neposrednjem prenosu. Poleg tega ne povem, da ni baltskih jezikov, malteščine in švedščine danes med nami pozdravljam tudi novo sodelavko Fabien Pondeville, gospodična z dolgimi črnimi lasmi, ki je nova v našem sekretariatu, prišla pa iz odbora Libe in zdaj je presedlala k nam na kulturo. Želimo vam vse dobro in seveda zaupamo v dobro delo. Kot že rečeno, je komisarka Kros že z nami. Odgovorna je za celo delikatno temo, ki jo mi obravnavamo zelo, zelo živahno, sporočevalko in sporočevalci v senci, ki so tu med nami, ki so se posebej pridružili današnjemu zasedanju, da lahko razpravljamo o tej temi. Prav tako bo seveda pomembno to z vidika naših pripomp na program komisije, ki jih moramo posredovati, tako da predlagam, da vam kar takoj dam besedo. Prepričana sem, da bomo imeli kar se da živahno razpravo. Izvolite. Thank you, madam uh, chair. Um, I'm, uh... Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za povabilo. Ne gre le za glavno temo, ki jo bomo obravnavali, temveč želim pogledati tudi v preteklost, kaj smo delali v zadnjih mesecih. Poleg tega pa bi tudi želeli pogledati v prihodnosti, kakšni so naši načrti za prihodnje delo. Veste, da je širokopasovni svežen sprejet septembra lani. V tem širokopasovnem svežnju imamo tri glavna vprašanja. Prvič, širokopasovno komuniciranje, drugič, politika programa radijskega spektra. in dostop nove generacije. Oziroma priporočilo glede tega. No, vmes smo seveda bili v stiku in spremljala sem vaše delo, delo vašega odbora, kaj ste poročali zunanjemu svetu. In vemo, kakšno je vaše stališče glede sporočila o širokoposlovnem svežnju. Naj ob tej priložnosti povem hvala za podporo. Za nas je zelo pomembno, da ste nas podprli in s tem opravili veliko delo. Naj nekaj povem glede poli programa politike radijskega spektra. Ni treba, da še enkrat povem, kako zelo pomemben je ta program. To je, kot bi papež razlagali, zakaj gre v Bibliji. Parlament, komisija in svet morajo najti praktičen način, da gredo korak naprej, glede same vsebine. No, seveda, začeli smo z delom, sedaj pa treba zadevo začeti izvajati. To je vsekakor napredek. Gospa predsedujoča, poznamo stališča, ki jih je vaš odbor izpostavil in naj jasno povemo, da komisija pozdravlja pomen radijskega spektra za kulturo. Torej, tu sveda ni nobenih nesporazumov no, seveda me poznate, veste, da sem precej pragmatična in mislim, da moramo pozabiti na ideološke razhajanja med medijskimi platformami. Moramo omogoč omogočiti to, da bo široko poslovni dostop eh, predstavljal evropsko kulturo in video vsebine. To je tudi neke vrste medijskega pluralizma. Drugi zakonodajni svežen, ki smo ga sprejeli lani, je povezan z kibernetsko varnostjo, tu gre zlasti za modernizacijo organizacije oziroma agencije ENISA. Nedavno smo začeli izvajati naš akcijski načrt za 2009 za zaščito kritične informacijske platforme, Sporočilo je bilo sprejeto 31. marca in to bomo kmalo obravnavali na ministerski konferenci na Mačarskem. Ta razprava bo pravzaprav potekala že ta teden, 14. in 15. aprila. No, še nekaj v zvezi s tem, kar vas neposredno zanima. Kot smo povedali na izmenjavi mnen v vašem odboru lani novembra, je komitet Desaž odbor Modrecev predstavil svoje poročilo Nova renesansa. To poročilo ki je bilo predstavljeno komisiji 10. januarja, vključuje zelo pomembna priporočila glede dostopa, kulturne vsebine, digitalizacije in praktičnih rešitev za to, da lahko na spletu objavimo avtorsko zaščitena dela. No in s tem pravzaprav lahko nekaj povem tudi o Evropejani. Tu lahko povem nekaj pozitivnega, sedaj zbirka vsebuje že 15 milijonov uh, enot, torej tudi število obiskovalcev se je povečalo, se je potrojilo, z veseljem vam sporočam te številke. Življenje je včasih relativno, vendar včasih je vseeno dobro, če lahko stvari tako predstavimo in oblikujemo tudi neke končne cilje. Obstaja neki, obstaja številni novi projekti, zanimivi projekti in rada bi vam povedala, kaj je, zakaj gre. Morda vam danes ne bom mogla vsega predstaviti, pa bom to lahko storila, da je drugič. Recimo eh, sistem za eh, nove stvari, nove, nove, nove pobude znotraj Evropejane. Potem imamo projekt ki omogoča ljudem, da objavljajo slike, razglednice in tako naprej na Evropejano. To so lahko zgodovinske uh, slike, recimo iz prstovne vojne, s tem pravzaprav približujemo delo in življenje različnih generacij. In še nekaj, kar vam je zelo pomembno, to je zaščita mladoletnikov. To je tema, ki je blizu vam, pa tudi meni. Otroci so tisti, ki se zgodaj srečajo z novimi tehnologijami, radi se učijo, radi se igrajo, radi se recimo kvarjajo z vide in tako naprej. In mi moramo omogočati otrokom, da imajo dostop, ki si ga zaslužijo, pa tudi zaščito, ki jo potrebujejo. Moja služba pripravlja poročilo o izvajanju priporočil o zaščiti mladoletnikov iz leta 98 in 2000 in tu bomo upoštevali uh, razvoj socialnih omrežij in spletnih igr. Komisija izvaja uh, nadzor nad načeli uh, varnejših socialnih omrežij. Leta 2001 sem spodbujala dialog med civilno družbo in deležniki in pri tem smo se posvetovali številnimi storitvami in obravnali tudi vprašanje roaminga. Tudi glede tega bomo hmalo obravnili uh, sporočilo, objavili bomo sporočilo o neutralnosti roaminga. Sporočilo o roamingu bomo predstavili 30. junija 2011, oziroma takrat bomo predstavili že predlog s tem v zvezi. Kar zadeva um, uh, okvir za, te, za telekome, bomo 26. predstavili razvoj za razvoj Bereka. Če bo treba, bomo s tem v zvezi začeli tudi eh, določene postopke za kršitve, saj kot vemo, če kdo ne spoštuje pravil, je treba sprejeti sankcije. Komisija tudi bo zahtevala eh, dosledno izvajanje direktive o audiovizualnih medijskih storitvah. Tu je zlasti treba upoštevati načelo izvora in sodne pristojnosti. Prejšnji mesec smo 16 državam članicam poslali dopise naj preverijo izvajanje direktive o audiovizualnih medijih in morda bomo poslali še nekaterim državam članicam. Te države članice Polska, Portugalska in Slovenija morata še sporočiti, če sta začeli izvajati uh, to direktivo in so lahko predmet postopka o kršitvi. Še eno zelo zanimivo področje, področje raziskav. Sedaj smo sredi sedmega okvirnega programa leto 2011 je naše uh, največje leto, če tako rečemo, saj imamo na voljo 1,2 milijardi evrov za raziskave IKT. In poleg tega imamo še 780 milijonov evrov na voljo za uh, razpise. Poleg tega spodbujamo projekte za razširitev eh, družbenih koristi IKT, recimo glede dostopa do interneta in aktivnega in zdravega staranja. Prvi dogodek smo organizirali lani tu v parlamentu, zato da smo predstavili lasnosti dostopne digitalne televizije. S tem bomo omogočili ljudem, ki imajo manjše fizične zmogljivosti, da dostopajo do informacij, da navigirajo med, med osebino in lahko uporabljajo vse potencijale digitalne televizije. Novembra smo skupaj s kolegom Johnom Daljem, ki ga zelo cenim, organizirali prvi pilot, prvo pilotno um, evropsko partnerstvo za inovacije na področju aktivnega in zdravega staranja. Načrt tega partnerstva je, da bi do 2020 omogočili starejšim državljanom, da živijo uh, neodvisno v dobrem zdravju. to je seveda povezano s tem, da smo bliže državljanom in da se jim bolj osredotočamo. No, poleg tega smo sprejeli tudi akcijski načrt e-government in e-vlada. S tem bi radi omogočili državljane, da bolj uporabljajo skupni trg da so javne informacije, javne storitve bolj na voljo, bliže dostopne državljanom in da imajo torej lažji dostop do elektronskih javnih naročil. Poleg tega pa se moramo tudi pripraviti na nasledstvo sedmega okvirnega programa. In tudi to vprašanje bomo obravnavali na skupščini za digitalno agendo, ki bo potekala 16. in 17. junija letos v Bruslju. Vsi ste vabljeni, da pridete na to skupščino. To bo zelo pomemben dogodek, poln izzivov. Še nekaj v zvezi s strukturirano razpravo. Naj predstavim možne ukrepe za 2012. 2012 bo ključno leto za konkretne ukrepe, če želimo doseči svoje cilje. To je dejstvo. Moramo doseči svoje cilje. Kratkoročno vas pozivam, da uh, podpremo pozitivne, pripro, pozitivne priporočila odbora modrecev. Mislim, da, so, da je nujno digitalizirati našo, kontru, našo kulturo, povečati investicije v to. In mislim, da je treba imeti premislek na ravni parlamenta, pa tudi skupaj z ministri. Tako parlament kot komisija menita, da je Evropejana nekaj, kar vsi potrebujemo in vsi se zavedamo tega, vendar diplomatsko rečeno ne vem, če zunaj naših krogov se ljudje tega zavedajo, če imajo Evropejana dejansko tisto mesto, ki bi ga morali imeti in da bi jo dejansko lahko izkoristili. Doslej smo storili že masika, vendar moramo storiti še več. Tu so potrebni skupni napori in skupna podpora, zato vas tudi zato prosim. Želimo pripraviti nov finančni model, oziroma nov model financiranja. Poleg tega pa bom tudi Eh, pregledali priporočilo o digitalizaciji in spletnem dostopu. Radi bi splošno uh, spodbujali, da bi eh, bil čim večji dostop in poleg tega mislim, da bi komisija in parlament lahko tudi bila zgled. Torej, da bi imeli na evropski ravni neko okence vse na enem mestu. Komisija je dobila preliminarne rezultate iz študije o digitalni agendi za evropsko filmsko dediščino. Sedaj bo sledilo tudi javno posvetovanje in delovnica. Poleg tega bomo morda predstavili nek ukrep s tem v zvezi. Junija 2010 ste nas prosili, naj preučimo politične vidike interneta stvari, Internet of Things. S tem je parlament nekako uh, določil, kakšna naj bo stopnja razvoja interneta stvari, tako da bi spodbujali trg in hkrati zaščitili državljane. No, mi smo uh, uh, to seveda upoštevali pri svojem delu. In prejšnji teden sem podpisala prostovoljni sporozum z industrijo, civilno družbo in niso in nacionalnimi varuhi podatkov v EU, zato da se spostavijo nove smernice za vsa podjetja v Evropi, zato da se uh, obravnavajo vprašanja zaupnosti in varstva podatkov. okvir uh, varstva podatkov je prvi tak dokument v Evropi. To je torej bil neki vrste zgodovinski trenutek, zgodovinsko srečanje, ki je gotovo spodbuda za začetek tega dela, kjer smo vključili vse deležnike. Sveda, vsakdo ima neke svoje interese, neka svoja stališča, vendar Na koncu smo vendarle prišli do zelo dobrih rezultatov. In izkazalo se je, da smo lahko uspešni. Torej, nihče ni rekel, da se glede nečesa ne strinja. Vsi so se strinjali glede pomembnosti tega vprašanja. Poleg tega pa razmišljamo, da bi predstavili specifi, specifične IKT ukrepe za enotni trg, recimo EID, autentikacija, e-podpisi. Vse to bi podprlo enotni trg. To je za mene pomembna prioriteta. To je eden tistih stebrov skupnega trga, kjer lahko uh, dokažemo, da se lahko povežemo vsak dnev, s vsakodnevnim življenjem državljanov. Ravno tu je to, ta priložnost, da to lahko dokažemo. In ravno ti sistemi, ki sem jih omenila, bodo državljanom omogočili, da bodo lahko pri svojem delu imeli neposreden stik v svoji lastni državi. Torej, zato gre, ko govorimo o enotnem trgu, ko govorimo o digitalnem enotnem trgu, da meje niso več ovira, da nimamo več meja, vendar zato moramo tudi izboljšati svoje storitve. In mislim, da bo, bodo sistemi autentikacije in e-podpisov to dejansko tudi pospešali. Pospešili. Kar zadeva digitalno agendo, komisija preučuje nadaljne koristi interoperabilnosti s tem, da bi imeli, um, da bi izboljšali rabo in določanje standardov torej radi bi imeli neke uh, skupne standarde za podatke o pacijentih, ki bi se lahko izmenjavali po uh, državah EU. Bi, s tem bi lahko ne, dejansko reševali življenja. Torej, to je del strategije in potrebujemo neko skupno strategijo. No, seveda imamo še številne druge pobude. Naj za konec povem, da ste številni med vami med sabo povezani na načine, ki jih ne bi pričakovali. Kako smo povezani? Povezani smo kulturno, eh, skupnost je povezana in IKT je s vsem tem povezan. In vse to je povezano, socialna omrežja, e-vlada varstvo podatkov, stik z državljani, vse to je zelo povezano in vse to bo odigralo pomembno vlogo. In mi smo to dolžni svojim državljanom, to, da imajo dejansko nek integriran dostop do eh, podatkov in drug do drugega. In seveda, hvala za vašo odprtost. Eh, veliko dela je še pred nami in moramo pohiteti, da bomo dejansko dosegli to, kar tudi večina v vaši hiši želi od nas. Hvala lepa, gospa Kros. Tako zdaj podpiram razpravo o širokopasovnem radiofrekvenčnem spektru. Hvala predsedujoča. Hvala tudi vam, gospa komisarka, za vaše izvajanje. Verjetno vas ne bo čudilo, da se želim dotakniti programa za radijski spektr. Strinjam se z vami, ko pravite, da želite pragmatičen pogled na te stvari. Sama moram reči, da sem zagovornica pragmatizma in eh, tu ni no, da gre za ideološki spor. Gre zgolj za različne interese, ker moramo pač bdeti na tem, da so ti interesi ustrezno uravnoteženi. To mislim, da mora biti naš cilj in mislim, da smo si tu v tem odboru tudi zelo enotni, da je razvoj širokopasovnih povezav v Evropi tudi do, povezan s dostopom do informacij in komunikacij. Kajti konec koncev smo zdaj v situaciji, ko klasična radiodifuzija na dolgi rok vendar še potrebuje frekvence. In zato je bilo naše stališče v odboru, da ne smemo že sedaj odpreti vrat novi digitalni agendi 2, čeprav vemo, da številne države članice še z digitalno dividendo ena niso začele. Prav tako smo ravno zato tu v tem odboru, v odboru ITRE, podali predloge za to, da se rok za digitalno dividendo ena podaljša na 2015 in da le tiste države članice, ki že lahko to storijo, potem do leta 2014 ustrezne ukrepe tudi sprejmejo. Tako da z tega vidika prihaja do naše vprašanje, kako začeti že zdaj z digitalno agendo. Dve se vemo, da je to področje, kjer radiodifuzija in eh, televizija pridete v stik za to problematiko in sicer eh, na kar se da širok eh, način. Kajti v Franciji se 80% televizije še vedno spremlja preko klasičnih TV anten, potem vidimo, kako pomembno je to področje in tudi za nas je to področje, ki mora biti bolj sestavni del medijskega pluralizma in svobode informiranja. In zato mislim, da je naša odgovornost to, da to na nek način podpremo, vsaj dokler ne ugotovimo, eh, za koliko časa to še potrebujemo na tem področju. Zato bi bila zelo hvaležna, če bi to stališče kot komisarka v nadaljem izvajanju tega programa za Radio Spectre. Eh, še naprej upoštevali. Enako velja tudi za problematiko brezžičnih mikrofonov, ki so tudi zelo pomembni za nas v odboru za kulturo, kajti številni, številna gledališča imajo velike težave. To smo doživeli v Nemčiji. Dejstvo, da se ni razjasnilo, kdo, kje, kako uh, uporablja kompenzacijske ukrepe. E, zato mislim, da to, kar smo imeli v Nemčiji za digitalno dividendo 1, eh, lahko se nam lahko zgodi tudi na evropski ravni. Zato mislim, da moramo vnaprej v državah članicah določiti, kdo na kakšen način in eh, v kakšni meri je odgovoren za nabavo novih brežičnih mikrofonov in naprav, ki oddajo po drugačnih frekvencah. In ne smemo priti do situacije, kot imamo zdaj v Nemčiji, ravno kar zdaj, ko so bile dražbe za frekvence, se da nihče več za to ni odgovoren, gledališče so zdaj sama, poznamo razmere občin in eh, tudi svobodnih eh, gledališč. Ti same po sebi nimajo teh finančnih sredstev za to, kar tako podpirajo da bi to kar tako podprli. Zato menimo, da je pomembno, razumno, da zapišemo, da je potrebno to vprašanje rešiti vnaprej. Se pravi, kako naj se vse skupaj Eh, rešuje. In zato bi rada vedela od vas, kako vi kot komisarka nameravate v nadaljem postopku pogajanj o radiofrekvenčnem spektru obravnavati ti dve temi, ki sta pomembni za odbor za kulturo in eh, tu mislim, da je pomembno tudi, da se zagotovi ustrezen spektr za javno televizijo in pa tudi za uporabo brezličnih mikrofonov v zasebnem sektorju, kjer mislim, da moramo se kakor še veliko postoriti. Hvala. Hvala. Gospa Frajen, hvala lepa, gospa Kruz, najprej zato, da ste si vzeli čas, da ste z nami danes tu in da razpravljamo o tej točki. Ne bi omenila vsega, kar je dejala že Pedra, eh, kaj ti mislim, da se vse politične skupine v tem odboru strinjajo glede te problematike. Bi pa rada povdarila, da tu ne gre za ideološko razmerje med eh, javno televizijo in eh, široko posebnim spektrom. Gre za pač določene spektre, ki jih pač imamo, več nimamo in kako bi to lahko na najbolj učinkovit način izkoristili. In zdaj je tako, da z digitalno kopensko televizijo, televizija še vedno predstavlja najbolj zanesljiv način difuzije mm, kulturnih, eh, političnih in drugih vsebin, kajti če moramo vsod vzpostaviti povezave od eh, oddajnika do prejemnika, potem zadeva ne bi funkcionirala in bi omrežja padla. In že danes razpravljamo v tem kontekstu o omrežji neutralnosti in telekomunikacijska podjetja želijo to omrežno neutralnost odpraviti, da bi določene, določenim storitem dejali prednost, kajti, ko gre za video prenose, potrebujemo ogromne poslovne širine in določene povezave že zdaj niso zadostne. Tako da tu resnično želimo, da bo neko mesto recimo v polni meri opremljeno z široko pasovno mrežo, potem bo to lahko poskrbelo tudi za to, da se eh, televizijo oziroma javno radiofizijo širi na ta način. Na številnih področjih danes mislim, da še ni optike in v prihodnosti bodo zato potrebne pomembne investicije, kajti na dolgi rok je jasno, da bodo količine podatkov vse večje, količine, ki jih je treba prenašati in na dolgi rok je to najbolj optimalno še vedno, če se uporabi tehnologija optičnih vlaken, tako da mislim, da bi na ta način lahko bistveno izboljšali pogoje, da ne bo vse potekalo preko klasične televizije. In uh, 700 MHz omrežje mislim, da še ni tako zelo dostopno, kot uh, bi si kdo želel. Te frekvence se uporabljajo v javni radiodifuziji, uporablja se jih v mobilnem, mobilnih, pri mobilnih mikrofonih, še številna druga področja so, kjer ne vemo, kako naj bi izgledala izravnava. Ko gre za omrežje 800 MHz, imamo številne izkušnje, ki jih eh, še sploh potrebujemo, veliko držav sploh še nima izkušnje s tem, tako da se najprej treba naučiti in potem opraviti strukturirano preverjanje na podlagi tega, kar smo ugotovili pri digitalni dividendi 1 in potem bomo lahko naredili nadaljne korake. Prav tako je dejstvo, da mreža ni sestavljena zgolj iz eh, frekvenčnega spektra 700 in 800, pomembno je, da pogledamo tudi, ali morda na drugih eh, frekvenčnih spektrih lahko uporabimo na učinkovit način te frekvence, ki so na voljo. Ne vem, zakaj ne bi telekomunikacijski operaterji že sedaj, ker se da učinkovito uporabili frekvence, ki jih imajo na voljo. Tako da najprej zberimo uh, izkušnje, potem kasneje, ko bo trenutek pravi, pa mislim, da lahko gremo tudi na ustrezen prehod pri ostalih frekvencah. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospa Kruz, da ste prišli na naš sestanek in da ste nam tako na široko in zanimivo predstavili te vidike. Vse to je zelo pomembno za prihodnost. Za prihodnost našega dela in tudi za prihodnost naših državljanov. Izpostavila bi tri vprašanja, ki ste jih omenjali. Prvič, zaščita mladoletnikov, drugič, neutralnost omrežja in tretjič, ocena vpliva interneta stvari. Ne želim sedaj široke razlage s tem v zvezi, saj vem, da so tri vprašanje veliko, vendar vseeno. Vendar, ali bomo letos imeli forum upravljanja interneta OZN, ali bo to del vašega dela? Mislim, da da, zato bi bilo zelo zanimivo, če bi, če bi glede vprašanja zaščite mladoletnikov lahko dobili to evalvacijo, da bi videli, kakšni so rezultati, ali so naši ukrepi dejansko učinkoviti. Tudi enako glede neutralnosti omrežja. Prav tako ste nam povedali, da je prišlo do nekega napredka pri internetu stvari. In pre, predstavite nam, zakaj gre, če te. Če bi te evalvacije lahko dobili pravočasno, bi bilo zelo dobro. Tako da, ko bomo šli na forum za upravljanje interneta, bomo imeli dejansko neke informacije in se bomo lahko uh, z drugimi re relevantno o tem pogovarjali, torej z vsemi deležniki na tem forumu. Ja, um, Hvala. Lahko le podprem to, kar so moji kolegi povedali glede politike radijskega spektra. Bi pa me zanimalo, kakšen je vaš pristop, draga komisarka. Imam vprašanje glede Evropejane. Ko so prišli k nam predstavniki, odbora so rekli, da želijo konkretne eh, predloge glede pravne podlage za Evropejano. Kakšno je stanje glede tega? Pravite, da je na Evropejani že 15 milijonov enot, vendar obstaja pa težava samo promocijo Evropejane. Kako si zamišljate promocijo Evropejane? Potem pravite, da bi Evropejan se morala odpreti državljanom, zlasti mladim, da bi torej imeli boljšo uh, povezavo s tem sistemom, da bi to bilo bolj povezano z njimi. Kako bi se tega vi lotili? Ali bo to neko posebno okence ali kako bi, bo to potekalo? Laki. Uh, um, Hvala, gospa Cruz, da ste prišli sem kar zadeva digitalno agendo, je za moje, eh, za moje občine najbolj pomembno vprašanje široko pasovnega dostopa. V Darbišeru res nimamo dostopa, nimamo dobrega dostopa in zanima me, kako lahko računamo na financiranje za to področje. Ali lahko ljudem povemo, da tam, kjer kabelski dostop ni mogoč, mora biti mobilni, široko poslovni dostop prioriteta in kaj to pravzaprav sploh je. In še nekaj glede tega, kako lahko upravimo izobraževanje kot urodje, ko govorimo o tem, da bi ozavestili ljudi glede ilegalnega uh, nalaganja vsebin z interneta, kako lahko ozavestimo ljudi glede intelektualne lastnine, saj je to vendarle zelo vpliva na kreativno uh, industrijo. Hvala. Tako in še gospa Kosta kot zadnja. Hvala vam za to zelo zanimiv pregled, ki ga nam ga je dala gospa komisarka. Mislim, da je bilo rečenih nekaj zelo pomembnih eh, stvari. Zagotovo pa sta osrednji vprašanji široko pasovnega dostopa in tudi vprašanje kolegice Kamere. Tudi to je pomembno vprašanje. Jaz bi še tri točke dodala k temu in sicer prav samo naslove. Prvo vprašanje je vprašanje, za katerega vemo, da bo predmet naslednje direktive, ki je bila že napovedana in sicer gre za kompleksno direktivo o avtorskih pravicah. Tukaj bi vprašala, ali pri tem vprašanju upoštevati, ker ste pred kratkim omenili, eh, načine boja proti piratstvu na evropski ravni, kako bi to uh, uredili. Mislim, da je to izredno delikatno vprašanje, ker je jasno, da če hočemo zaščititi kulturne vsebine in možnost, da se nove produkcije samostojno financirajo zlasti na ustvarjalnem področju, ki dejansko zajema vsa področja kulture, tudi glasbo, imamo tukaj seveda zelo zaskrbljujoče podatke, um, o katerih nam govori evropska glasbena industrija in sicer eh, tri, več kot 30 odstotkov prihodkov glasbene industrije prek interneta se izgubi zaradi piratstva. In torej vprašanje, da na, kako naj zagotovimo um, dostop, vprašanje tudi čl, avtorskih pravic in vse to so vprašanja, ki jih ne smemo zapostavljati tudi v računalniškem prostoru, katerega, ki ga ureja sedaj komisija. Drugo vprašanje je vprašanje digitalne vrzeli in zato sprašujem, ali govorimo tukaj pro, po uh, e-governance tudi o e-citizenshipu, torej e-državljanstvu, torej dostop do kulturne dediščine v digitalizirani obliki za tiste ljudi, ki nimajo danes nobene povezave, nimajo, so, niso na socialnih mrežih in tako dalje. In torej, če to usmerimo na mlade, na ostarele, na ljudi, ki so na obrobju družbe, ker to so prav ljudje, ki niso imeli nikoli dostopa do teh eh, vsebin na spletu. In tretja točka, eh, vprašanje, ki ga je obravnavala skupina strokovnjakov, torej ta odbor modrih, ki so izpostavili tri poglavitne smernice za katere prosite tudi mi, da, da, da, da, da tudi mi skrbimo in sicer gre za vprašanje varnosti na uh, spletišču. In torej v zvezi s tem je moje vprašanje, katere so po vašem mnenju prioritete, na katerih lahko delujemo tudi mi kot parlament in bi poleg tega parada še vedela. Glede zelo delikatnega vprašanja igr na srečo, ki se močno širijo, in obstajajo načrti, da se še dodatno razširi dostop do teh igr na spletu, ali obstaja kot protivtež samo edini ukrep kot uh, eh, samo regulamentacija, ali obstaja tudi kakšni drugi ukrepi, recimo bolj eh, strogi predpisi glede varovanja ranljivih skupin in mlajših in ostalih skupin. Hvala. Želite še vi besedo? Ne? Dobro. Torej, gospa komisarka, izvolite, beseda je vaša. Thank you for your clear and... Um, Hvala za vaše vprašanja, za vaše komentarje, ki so vprašanja, komentarji tudi nekoliko intrigantna. Vprašanje glede tega, da se ne želimo ideologije, seveda težave moramo reševati, vendar ne ideološko, saj ideološko reševanje eh, težav traja dolgo, nam pa se mudi. Zakaj? Potrebujemo gotovost za tiste, ki so vključeni v te sektorje, poleg tega je pa to sve zelo pomembno tudi za državljane. Kaj bi povdarila? Program ne spodbuja neposredno kulturnih ciljev, temveč spodbuja uh, delo, kar zadeva samo kver, glede pregledanega zakonodajnega okvira. Tu se ni nič spremenilo. Države članice lahko spremejo ukrepe za to, da spodbujajo kulturno jezikovno raznolikost in medijsko pluralnost. Upam, da glede tega res ni vprašan, upam, da nisem sama vam porodila dvome glede tega in vprašanja. Torej, seveda je jasno, kaj je medijska svoboda in medijski pluralizem. Torej, Sveda sem za svobodo govora, vendar moram včasih tudi upoštevati kakšne so naše zakonske priložnosti in to včasih ni tako enostavno, ni se vedno tako enostavno iziti iz, iz, iz, iz, iz teh razprav. No, glede vprašanje 800 MHz, to je relevantno vprašanje, glede tega se vsi strinjamo, vendar. Zelo pomembno je, da spodbujamo mobilni široko poslovni dostop, glede tega ni dvoma, moramo omogočati dostop tudi v odaljenih regijah. In naši državljani in podjetja potrebujejo kakovosten internet dostop, ne glede na regijo. Glede tega se vsi razumemo, tu ni razhajan. Kje pa bi potencialno lahko prišlo do nekih razhajan? Tu, da vi pravite, želite stotno gotovost, na to pa se bomo stvarih pogovarjali. Menim, da moramo iti naprej. In to pomeni tudi, da je časi treba sprejeti težke odločitve. In to hitro. Čas ne bo tu nič čudežno rešil. Zato predlagam, gospa predsedujoča, da, do, da, da, da, da, da objavimo rok za osvoboditev oziroma za odločitev 800 MHz. Lahko imamo odločena odstopanja, vem, da nekatere države članicah tega ne morete izvesti. Lahko spremljate odločitev, vendar če ne morete tega izvesti, potem pač potrebujete malce več časa. lahko rečemo, da je rok 2013 in vseeno omogočimo eh, odstopanja, vendar za ta odstopanja so potrebni konkretni argumenti. Ne gre za to, da en spektr vzamemo nekom in ga damo drugemu. Torej, nekateri sicer to že počnejo, torej, da ga prenašajo iz enega sektorja v drugega, torej, iz mobilnega uh, v, v drugega, vendar ne gre za to. Moramo ravnotežiti prihodnje potrebe. In vi pričakujete, da upoštevam, kakšna bo prihodnost. In na tem seznamu nalog zahtevate od mene jasnost in seveda si želimo jasno situacijo. Mislim, da moramo težiti svoje potrebe v prihodnosti in nikoli ne smemo pozabiti, kako pomemben je internet. Internet je nekaj, kar je povezano z državljani in z njihovimi pričakovanji. Glede pomembnosti interneta ni nobenih razhajanj. S tem se tudi spodbuja kulturna produkcija in se jo promovira po svetu. Mislim, da moramo nadzirati, kako se spektr uporablja, zato da ugotovimo, da preverimo, ali se dejansko učinkovito uporablja. Gre torej za sedanje in prihodne uporabnike, vsi si želijo, da se internet koristno uporablja. Če tudi tega nišče ni v preteklosti tako dejal, je to sedaj nuja. Torej, pričakovanja so, kakršna so, ve se, kakšna je lahko potencijalna uporaba interneta. In to je pravzaprav nekakšen tsunami želja in pričakovanj v zvezi z internetom. In eh, vsekakor je težko napovedati prihodnost, kaj se bo dogajalo že čez tri mesece, kaj šele kasneje. Torej, to je moj prvi odgovor. Da, delo bomo pravili. In prosim vse, da se zavedate, da, bomo, da nas bodo sodili glede na samo učinkovitost. In seveda lahko imam rešitev, kjer so možna odstopanja, vendar odstopanja mora biti res utemeljena. Jasno mora biti, zakaj je prišlo do takšnega odstopanja. To je zlasti v situacijah, ko imajo države članice posebne okoliščine zaradi sosednjih držav in tako naprej. Vendar kot rečeno, odstopanja so mogoče, vendar morajo biti smiselno utemeljena. Gledam svoje zabeležke glede neutralnosti interneta. Lani sem govorila o tem in naj povem, kot sem takrat že povedala, želim uh, delovati na dokazih, le tako lahko upravičimo nadaljno na, zakonodajno intervencijo. Če je zakonodajna intervencija potrebna, potem bom seveda uh, se za to zauzela, vendar potrebujem dokaze o tem torej moram eh, dobiti dokaz, da trenutne določbe novega telekomovega sveža s telekome ni dovolj. Govorice niso dovolj. In zaenkrat, če nijemo takšnih dokazov, vendar kot rečeno, če bo treba ukrepati, bomo ukrepali. To so lahko bodi si smernice, lahko pa tudi kakšni nadaljni ukrepi za, tako za dobavitelje eh, interneta, kot tudi druge deležnike. Še nekaj zanimivega bi dodala. Nekdo je omenjal pomembne naložbe, ki so pomembne za izvajanje široko poslovnega dostopa. Tu govorimo o 200, 300 milijonih evrov. To je zelo veliko denarja. Sveda vsi čakajo, da se bo kar glede tega zgodilo. Vendar tu je udeleženih več deležnikov. In če nismo aktivni, bo Evropa zgubila svoj položaj na svetovni, na svetovni sceni recimo na Daljem vzhodu imamo številne proizvajalce um, naprav, ki jih potrebujete eh, za uh, dostop do interneta. Na Daljem zahodu, v Silicijevi dolini pa, pa, pa pripravljajo programsko premo za to. In kaj počnemo mi? Mi kupujemo tako s proizvode iz daljnega vzhoda kot programsko opremo iz daljnega zahoda, ne pa da bi nekaj sami proizvajali. Zato sem pozvala izvršne direktorje operaterjev Telekomov. Z njim se je pogovarjalo v eni skupini, potem sem pozvala skupino uh, javnih radiotelevizij, Potem sem se pogovarjala tudi s skupino proizvajalcev in tudi Steve Jobs se nam je pridružil preko telekonference. No, skratka, in dejala sem jim vsem, da nisem jaz tista, ki upravlja uh, evropske posle, temveč vi sogovorniki na sestanku in eh, na vas je, da nekaj ukrenete. In pogovorite se s svojimi partnerji v sektorju in ustvarite nek kreativni pristop. Potrebujemo nove modele delovanja, stari modeli niso več dovolj. Sedimo skupaj, Eh, delujemo skupaj, ugotovimo, zakaj gre. Da ne gre le za nek seznam stvari, eh, ki jih je treba narediti, temveč kako se tega lotiti v okviru nekega novega modela. 13. julija se bomo znova sestali in ugotovili, če ta pristop deluje in zakaj gre. Ne gre le za vprašanje eh, kabelskega dostopa, optičnega dostopa, satelitskega dostopa. Gre za raznoliko mešanico in vse lahko vključimo. Ne more biti le tako, da bi nekdo uh, bil pristojen. Vendar, kot rečeno, mudi se nam in ko se pogovarjamo o gospodarstvu, o strategiji EU 2020 in tako naprej. Naj povem, da je ravno ta pristop tisti, ki nam bo pomagal pri gospodarski rasti. S tem bomo ustvarili nova delovna mesta. Torej, sedaj čakam, čakali bomo do 13. julija, potem pa vam bom seveda poročala o tem, kak bo izid sestanka. Zavedam se, da če ne bomo uspešni, potem bom morala ukrepati, vendar to je res izhod v sili. Tega se seveda ne bojim, vendar mislim, da je bolje, če imamo kreativne nove pristope. Če govorimo o piratstvu in intelektualni lastnini, in to je seveda tudi se povezano z Evropejano, Evropejana je na nek način uspeh vendar sem to povedala nekoliko previdno. Zakaj? Ker se vsi zavedamo, da je eno stoletje takšno, da ga Evropejana še ne pokriva. Zakaj ne? Ker nismo rešili težav z avtorskimi pravicami. To je morda trapasto, ne vem, ne znam razložiti tega državljanom. Seveda je lepo iti nazaj v preteklost, vendar kaj pa zadnja preteklost? to je nekaj, s čemer so ljudje še posebej zainteresirani. Zato res moramo razrešiti to težavo. In tu ne govorimo le o piratstvu. Piratstvo je nezakonito in proti temu se moram boriti. In to težavo moramo rešiti, sicer bomo imeli resne težave. Zakaj gre? To je nekaj, če se se moramo lotiti. In to je seveda zelo fascinantno, ko gledamo, kako se tehnologije razvijajo. Skupine umetnikov, se ukvarjajo s tem tako, da uporabijo nove priložnosti in na to in na to ugotovijo, da potrebujejo rešitev za svoje intelektualno lastnino danes, ne pa jutri. Ne govorimo o velikih zvezdah, govorimo o tistih, ki se šele lotevajo dela in ki upravljajo uh, dobro delo, za katerega si želimo, da bi ga nadaljali. Pravna podlaga za evropejanov. Kaj se mi zdi pomembno? Da imamo solidno podlago za financiranje evropejane. Tu ne govorimo le o pravni podlagi, temveč tudi o tem, kako lahko financiramo evropejano, pa ne samo v prihodnih nekaj letih, temveč dlje. To moramo poštevati. In ko bomo to ugotovili, potem se mu lahko lotili tudi promocije evropejane, ki mora biti veliko bolj osredotočena, kot je sedaj. vprašanje digitalne pismenosti je tudi del digitalne agende. Torej toliko o digitalnem prepadu. Moramo govoriti več o Evropejani. Ta mora biti postati bolj privlačna. Potem glede dela posebne skupine za nasvete, ki ni isto kot skupina modrecov. To sta dve ločni skupini, vendar vsekakor naj povem, da je delo teh skupin zelo pomembno. Pomembno je delo vsega parlamenta in sveta, da vsi skupaj sodelujemo, torej parlament, svet in komisija. Uh, Eh, da sodelujemo in da razvijamo delo in da bomo dejansko leta 2012 imeli konkreten predlog programa. Še kdo, ki ni zadovoljen? Vi ne? Izvolite. The problems are, and that it's not easy Seveda se vsi zavedamo, kako velike so te težave in kako je, je težava zagotoviti varovanje avtorskih pravic, naprimer na Evropejani, ampak iz eh, posvetovanja smo videli, da je največja potreba po pravni podlagi in se sprašujem, če napredujemo na tem področju, kako lahko to rešimo. To ne, da pač, da je to treba rešiti. Tega se zavedamo že več kot dve leti, ampak vprašanje je, kako to narediti in kakšne so zamisli, kakšne so ideje, da to rešimo. Um, together... Pritiskam na svoje kolege in sedaj smo na fazi, v fazi. da bomo uredili vprašanje na enotnem trgu, predvsem o sirotelih deli in torej predlog je, delamo pač na osnovu tega besedila, vsekakor skušamo to rešiti in ko bomo pripravili eh, rešitev, bomo to tudi predstavili. Bo tako, morali bomo to tako oblikovati, da bo upoštevalo tudi prihodnje izzive in upamo, da bomo kmalo tudi na naslednji korak dokazali, da je izvedljiv. V redu. Zagotovo ni današnji obisk vaš zadnji obisk tukaj. Tudi naslednjič, ko boste na, v naši skupini, upam, da boste prikazali, da so eh, rešitve najdene. Torej, moramo biti tudi mi dovolj potrpežljivi. Najlepša hvala, gospa komisarka. Vemo, da se vam mudi. Hvala za eh, vaš čas. Sedimo naslednjič in veliko sreče pri vaših prizadevanjih. Hvala. So, wir kommen zu Punkt 5 der Tako, točka 5 na dnevnem redu. Točka 5, ker je torej za sporočilo komisije o programu za nova znanja in spretnosti ter podelovna mesta. Torej, tisto, kar je pomembno z vedika strategije EU 2020, evropski prispevek k polni zaposlenosti. Najnovejši član našega odbora je, oziroma najmlajša članica našega odbora je opravila to delo. Izvolite, gospa Nevedalova. Najlepša hvala. V vodoma mi dovolite, da rečem, da imamo generacijo mladih ljudi, ki se lahko pohvali z najboljšo izobrazbo, imajo pa najslabša delovna mesta. Torej ljudi se sprašuje, vsakdo se sprašuje pač če ima ustrezne kvalifikacije za uh, službo, ki jo uh, hoče dobiti oziroma če sploh lahko dobi službo. In torej prvo vprašanje, lahko vas prekinem. Ste se pritoževali, da nimate nikoli slovaščine, sedaj pa imate slovaščino. Redom? Slovenski. <laughs> um. Čiže každý mladý, každý mladý človek sa za, zaoberá tým, že či má naozaj ten... Eh, ja, vsak eh, mlad človek na danas se ukvarja z vprašanjem, ali ima ustrezna znanja, ustrezna izobrazba za to, da bo pridobil dobro zaposlitev in zato mislim, da moramo tu začeti in danes potrebujemo eh, zagotoviti kar se da dobro sodelovanje med različnimi ministrstvi eh, na evropski ravni in sicer, zato da bi lahko natančno povedali, kakšne pristojnosti bodo potrebne v prihodnosti. Obenem je prav tako pomembno, razmisliti o tem, da prebivalstvo Evropske unije postaja vse starejše in zato se moramo ukvarjati tudi s tem, da potrebujemo specifične znanja na tem področju. Najpomembnejše veščine, najpomembnejša znanja, ki bodo vedno pomembna, so z področja informacijskih tehnologij. To torej pomeni, da mora biti vsakdo deležen izobraževanja na tem področju ali bo, bo to vsaj potreboval. Eh, enako velja tudi za poučevanje jezikov in danes zato pravimo, da mora vsakdo govoriti ne le en tuji jezik, ali pa ampak celo dva ali tri. In eh, treba se je zamisliti na tem, da je potrebno poučevati tudi jezike priseljencev. Pomembno je, da torej podpiramo tudi pouk teh jezikov, kajti na ta način bo Evropska unija postala še bogatejša. Prav tako potrebujemo tako imena zelena znanja, eh, okoljevarstvo, ekologija in na ta način imamo s tem tudi povezavo z zelenimi delovnimi mesti kot nekateri kolegi radi pravijo, je treba poštevati tudi tista znanja, tiste kompetence, ki evropski civilizaciji eh, niso tuje, gre torej za obrti, ki so morda ogrožene in so tekpali z ignotem in zato bi jih veljalo ohraniti. Zato smo pripričani, da tu ne potrebujemo nekih eh, programov za podporo formalnega eh, izobraževanja in eh, nekih razprav na konferencah, je pa vendarle pomembno, da se pridobivajo eh, najrazličnejša znanja, ki se drugot morda nekako sploh ne da nadomestiti, gre za torej sposobnost komuniciranja in izražanja misli. Prav tako naj podarim podporo vseživljenskemu učenju. Moram reči, da podpiram tudi splošno in pa poklicno izobraževanje. To so namreč tista področja v izobraževanju, ki imajo največji vpliv na odnos mladih. Prav tako mislim, da bi se morali potruditi, da zagotovimo priznavanje izobraženosti v družbi, kajti pogosto se dogaja, da srednja stopnja izobrazbe družbeno ni tako sprejeta kot naprimer univerzitetna diploma. Pa vendar sta obe ti stopni zelo pomembni in eh, dejstvo je, da pač eh, vsakdo pač ne bo pravnik. Pomembno je tudi zagotavljanje enakih možnosti in eh, enakopravnost med moškimi in ženskami in pomembno je, da pri vseh kompetencah to tudi upoštevamo, kajti vključevanje oseb z fizičnimi ali eh, psihičnimi motnjami, je prav tako pomembno. In v zaključek naj še povem, povem, da je naše mnenje že pripravljeno in upam, da bo kaj kmalo na voljo tudi v vseh jezikih. Sporočevalci v senci se bom eh, z veseljem pogovorila in tudi odgovorila na morebitna vprašanja. Hvala. Hvala. Mislim, da ni ona potrebna, da tudi komisija sodeluje pri tej razpravi, razen če želite kaj izrecno povedati, komisija. Komisija, želite besedo? Ne? Kaj ti gre čisto za kratko, bo naslednjič, ko bo poročevalka že imela na voljo besedilo, pa boste lahko dobili besedo in podali svoje stališče. Dobro. Gospa Badija. Gracias. Bueno, agradecer. Hvala. Hvala Katarini Nedelovi za to kratko, a osredotočeno mnenje. Rada bi dodala nekaj stvari, glede katere mislim, da se strinjamo, vendar vseeno bi rada to vključimo. Katarina je govorila o, o novih zmogljivostih, novih znanjih, Meni pa se to zdi, da je to le en umestni korak, saj moramo vedeti, kakšna bodo delovna mesta, ki bomo ustvarili. Torej, preden se odločamo za nova znanje, nove zmogljivosti, moramo vedeti, o kakšnih delovnih mestih gre. Govorimo o zelenih delovnih mestih, govorimo o belih delovnih mestih, vendar to vse še ni nič določenega, nikjer ni zapisano, kakšna bodo ta delovna mesta. Zato menim, da se moramo tudi na to sredotočiti. In še nekaj glede izobraževanja, neformalno, formalno izobraževanje, oboje je pomembno. In ne glede na to, kakšna bodo delovna mesta in zmogljivosti, ki bomo potrebovali, mislim, da so kreativnost in inovacije nujno potrebne za to, da bomo dejansko lahko vzpostavili neko novo uh, situacijo, kjer bo imel nova delovna mesta, kjer bodo ljudje lahko delali in tako naprej. In potem bo veliko bolj jasno, kakšna delovna mesta potrebujemo, kakšne zmogljivosti za nje in kdo bodo tisti, ki bodo dejansko sposobili ljudi za ta nova delovna mesta. Ja, vtis imam, da želi gospod uh, eh, Tojc komisije nekaj povedati, ne? Ja, zelo razočarani izgledate. Ne, morda vendar razložite besedo. Izvolite. Izgledate zelo razočarano. Will... Če želite, kar izvolite. Hvala lepa, nisem gospod Toč iz eh, Leđak, ampak prijam iz Zakonodajne agencije za zaposlovanje. Moj prvi obisk je to tudi eh, na vašem odboru. No, ne, ne, nisem nameraval spregovoriti v imenu komisije, vsaj ne v tej fazi. Upam pa, da bomo na enem prihodnjem zasedanju, ko bomo obravnavali to eh, poročilo, lahko vendarle jaz ali moji kolegi iz kanalne direkcije tudi spregovorili. Dobro, gledajte, da ste prvič eh, tu, sem vas nekako želel spodobiti k besedi. Še kdo? gospod Vatima. Poi, eh, pardon, scusate. Eh, la, la, la relazione del... Se opravičujem, poročilo gospode Katarine se mi zdi zelo zanimivo. Mm, v zvezi s tem vprašanjem novih delovnih mest ne bi rad, da se osredotočimo samo na Um, področje računalništva oziroma računalniške uh, pismenosti in uh, znanje jezikov. Seveda so to pomembna vprašanje. Imamo mlade uh, diplomirane filozofe, ki ne najdejo nobene službe in jim predlagam, da se naučijo jezikov in da so sposobni uporabljati računalnik. Ampak v naši družbi potrebujemo tudi obrtniška znanja. V srednjih šolah bi otroke učil, ne vem, popravljati pipe. Seveda malo pretiravam, karikiram celotno zadevo, ampak uh, v srednješolski izobraževanju nimamo uh, usposabljanja, popravljanja, pre, pre, preprosto predmetov, ki jih se hitro starajo in potem smo prisiljeni jih eh, preprosto vreči v smeti. Eh, vemo, da imamo na primer v New Yorku sedaj prebivalce, ki na strehah blokov uh, ustvarjajo vrtove in sami vzgajajo svoje zelenjavo. Torej, gre za neko vračanje kmetijstvu in torej nek pristop do materialnega sveta, ki ni samo na načelu uh, enkratne uporabe. Vem, seveda se zavedam, da ne moremo sedaj pripraviti načrta za obrtniško usposabljanje prav vseh, ampak dejstvo je, da niso več vsi sposobni prišiti navadnega gumba. Eh, torej, ogromno je takšnih sposobnosti srednje ravni, ki se popolnoma v celoti zapostavljajo. Tega ne smemo pozaviti. In na to bi vas rado pozoril, zato ker smo vsi v tej situaciji. Hvala. Ne? Pač ja, pač hvala za besedo gospa predsedujoča e, čisto na kratko bi samo tole dodal e, verjetno šola še nikoli ni bila v tako težkem položaju kot je danes tudi zaradi e, ekonomije imamo mešanico predindustrijske proizvodnje pa industrijske klasične pa sodobne industrijske že govorimo o tretji industrijski revoluciji pa postinformacijske dobe in je zelo težko zadeti, kakšna bo dejansko potreba eh, po novi delovnih mesti, kakšne bodo izgledala delovna mesta. Ravno zato je tako potrebno gojiti ta eh, neposreden stik, odnos med ekonomijo in pa eh, edukacijo. In če tega ni, če so šole zaprte, potem tudi ne bomo vzgajali eh, skillsov, eh, torej takšne produkte, eh, ki, bodo, ki jih bo ekonomija potrebovala. Ja, ja, hvala. Mislim, da bi morali v tem predlogu zapisati, da je potrebno v šolah pač učiti stvari, kot je podjetništvo. Mladi morajo konec koncev biti sposobni poprijeti za delo sami. Poznam ogromno mladih, ki sami pač vodijo malo podjetje z čisto nekimi mm, zanimivimi zadevami, ki, ki, ki so nam nove, ampak zadeva funkcionira in živi od tega. Tako da mislim, da moramo mladim zelo k malu dajati mm, občutek, da se lahko tudi sami nečesa lotijo. Ni treba čakati na druge, ki jim bodo nekaj pač eh, potisnili v roke. Tako da šole mislim, da lahko veliko storijo na tem področju. Ne vse, ampak veliko in zato potrebujemo tudi učitelje, ki bodo to otrokom lahko. Eh, prenesli. Tako da mislim, da moramo tudi imeti več eh, vpliva na izobraževanje samih učiteljev. To mislim, da bo tako v naslednji generaciji. Tako, mislim, da s tem lahko zaključimo z razpravo o poročilu gospodine Vedalove. Da? Dobro, torej hvala lepa in želim ti čim več uspehov pri omenjenem poročilu. Točka 6 dnevnega reda, Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti. Besedo ima kolegica Silvija Kosta. Izvolite, gospod Kosta. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednica. Uvodoma naj povem, to vedo vsi, ki so pač eh, prisluhnili eh, mnenjem, da gre za samo 1500 znakov, to pomeni, da se zavedate, da so vse točke zelo nakratko spisane, morala sem pač biti kratka. Imamo pa tudi druga vprašanja, um, druga področja, za katere bom napovedala pač predloge sprememb. In drugi komentar je, seveda, da v celoti podpiram predloge sprememb. Prva točka, ki bi jo izpostavila v tem poročilu, je tesna povezava med eh, naložbami v kulturo in zmanjševanjem revščine in socialne izkušnje, izključenosti ter zmanjševanja revščine med generacijami. To je vse nekako zajeto v tej platformi, vendar mislim, da ni ustrezno analizirano in torej nekako uvodoma v, tej, v tem poročilu pravim, da bi države članice že v nacionalnih načrtih za reforme morali predvideti eh, investicije v, ta, eh, v te sektorje. Drugi zaključek bi bil ta, da predlagam komisiji in državam članicam, da se borijo um, proti predhodnemu zapuščanju šole, za ki se kaže, da je eno izmed prvih eh, vzrokov, eden izmed prvih razlogov za izrinjenost, pa tudi da. Uh, podpirajo sistem vključevanja invalidov in usposabljanja na delovnem mestu prek uvajanja v delu in drugih oblik uh, Eh, ki se lahko še dodatno opredelijo. Tretja točka, poudarjam oziroma izpostavljam eh, to, da je treba oblikovati programe vseživljenjskega izobraževanja ter v državah članicah zagotoviti okvir eh, enake kvalifikacij, da se zagotovijo ustrezne sposobnosti na delovnih mestih. Četrta točka, zagotoviti usposabljanje od predšolskega obdobja, da se do leta 2020 tako doseže, da več kot 25 odstotkov eh, predšolskih otrok eh, je dejansko vključenih v predšolsko izobraževanje, prav zato, da se zmanjša eh, revščina in da se izboljša dostop do športnih dejavnosti. In še dodatna točka, spodbujati medkulturni dialog, da se zagotovi vključevanje priseljencev ter v, v, v izobraževanju izpostaviti pomen kulture in uh, umetniškega izražanja pri podpiranju razvoja osebnosti. Posebej se tukaj omenjajo posamezniki, da se zagotovi vključenost tudi ranljivih skupin, ker danes dejstvo eh, to ni, eh, da se z inicijativo Faro Youth on the Move to tudi vključi. Te se zagotovi medgeneracijska povezanost eh, za digitalno prihodnost Evrope in rada bi še izpostavila promocijo izobraževalnih in usposabljevalnih programov za drugo priložnost, tako za mladoletne kot tudi starejše ljudi v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in tudi z uporabo strukturnih skladov. Pomembna točka je tukaj, da se priznajo in ovrednotijo te o, o eh, veščine in sposobnosti eh, revnih. Pogosto na nje namreč gledamo samo kot na prijemnike, dejstvo pa je, da imajo tudi neke zadatke in tukaj so. O, eh, Nevladne organizacije veliko naredile, ker lahko, naprimer, prav njim damo pomembno vlogo, morda prav na teh področjih, ki so bili pravkar bila omenjena. Po drugi strani bi lahko bi bilo treba izkoristiti tudi potencial voluntarijata pri uh, v boju proti revščini obstajajo, tudi celotno vprašanje, ki jih ne bom spominjala, samo naslove. In sicer v vprašanje izobraževanja socialnih delavcih in moramo zagotoviti, da te službe oziroma storitve, ki jih nudimo za boljše življenje, eh, se nudijo na višji kakovostni ravni. Potem je še tukaj vprašanje formalnih in neformalnih kompetenc, kompetenc ki jih je treba enako ovrednotiti. Potem pa imamo še tukaj vprašanje tudi ocene učinka vseh teh praks na odpravljanje revščine. I kaže se nam reč, da nimamo primerljivih eh, statistik tudi iz različnih časovnih obdobij med državami članicami o učinkovitosti teh ukrepov tudi na področju izobraževanja, predvsem glede tega, koliko ljudi dejansko pade v revščino in koliko ljudi uspemo iz nje rešiti. Hvala. Grazie a lei. Hvala. Gospa Hanibal. Gospa Hanibal. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala, gospe Kosta. Tudi pozornost bi rada priklicala na nekaj vprašanj. Prvič gre tukaj za vprašanje predčasnega zapuščanja šole. To je seveda zelo pomembno vprašanje. Ena izmed zadev, ki sem jo odkrila, ko sem pripravljala poročilo o uh, usposabljanju oziroma izobraževanju, predšolskem izobraževanju, sem videla, da je že to zelo pomembno za preprečevanje pred e, časnega zapuščanja šole. Torej dobro, predšolska izobrazba zagotavlja, da se ne zapusti šola prehitro. To je ključnega pomena, to je eno vprašanje ključnega pomena. Drugo vprašanje, ki ga je prav tako omenila gospa Kosta in s tem je izpostavila celotno vprašanje priseljencev. Številni ljudje, ki so družbeno izključeni in živijo v revščini. Ne vem, kako jih to jim pravite v vaših državah, ampak mi jim pravimo, da so to etnične manjšine v Združenem kraljestvu, dejansko so to priseljenci. In prav ti eh, ljudje so izključeni in morda bi eh, veljalo preučiti ukrepe izobraževanja, ki so na, eh, namenjeni njim in morda bi jim morali zagotoviti jezikovne tečaje in boljšo vključenost v sistem izobraževanja, da ne bi prišlo do, tega, do te marginalizacije, do katere prihaja sedaj. Hvala. Mikrofon. Vidite, da imamo več različnih pristopov, ampak vsi ti pristopi so dejansko povezani. Torej, vsi se nekako prizadevamo, da, da dosežemo ta cilj za 2020. Imamo nekoga iz odbora za zaposlovanje? Je predstavnik tukaj? Ne, ga ni. Dobro, gospoda Kosta, potem pa lahko zaključimo. S točko vi pa se kar lepo lotite dela z vašim poročilom. Torej, hvala lepa in vse dobro. Tako, kje je zdaj eh, Hanno Takula? Ga ni. Zdaj je on na vrsti. Evropski semester. Ja, lahko kdo drug kaj pove? Ne. Bomo zdaj govorili o evropskem semestru ali ne, če tudi gospoda takole ni. Želi kdo kaj povedati s tem v zvezi? Pred, eh, se nam pridruži gospod takole, ne? Zdi se, da ne. Ja, evropski semester. To je nekaj, neka čudna beseda, nihče ne ve, kaj naj bi to pomenilo in mislim, da se moramo spoznati s tem. A tako, gospod Kelly, izvolite. Evropski semester, torej, beseda je vaša. Uh, Kot ste sami rekli, gospod predsednica, ta semester, tu gre za Eh, bistveno, bistven vidik pri usklajevanju tega vprašanja in dejstvo je, da se moramo iz tega nekaj naučiti. V tem semestru se bodo države članice se stale, da preučijo svoje politike, da zagotovijo, da proračunsko disciplino, ker je to bistvenega pomena za svojo državo, lahko rečem, da ko bi imeli takšen semester v zadnjih nekaj letih, bi zagotovo preprečili takšno potrato sredstev in strokovnjaki iz morda iz drugih držav bi lahko rekli, da poslušajte, takšna politika vas bo pripeljala do katastrofalnih posledic in torej zagotovo je eden izmed vidikov vseh teh svežnjev, ki jih pripravlja Evropska unija ta, da zagotovimo, da ko uh, dejansko se izkobacamo iz te gospodarske recesije in vidimo znova gospodarsko rast, potem ne pride več do neodgovernega ravnanja in upam, da bodo uh, stranke, ki se bodo pojavile za naslednje volitev, to ustavile. Hvala. Hanu Takula. Kedoksija, puemies. Najlepša hvala, gospod predsednica. Najprej bi se opravičil vsem, da sem zamudil, ampak seveda se dogaja tudi pomembne zadeve, tudi druge pomembne zadeve, to pa je tudi zelo pomembno vprašanje, torej gledati, kako napreduje evropski semester za gospodarsko sodelovanje z našega, z velika našega odbora je to zelo pomembno, ker je komisija meni, da je to vprašanje tako samoumevno, da tega niti ne omenja v svojem poročilu, ampak če hočemo zagotoviti kakovostno eh, delovno silo, potem je jasno, da jo lahko zagotovimo, če imamo kakovostno izobraževanje in tudi posklicno usposabljanje na ravni celotne Evropske unije. In zato je potrebno tudi kakovostno učenje, da pa to tudi dosežemo, moramo zagotoviti, da se uredi celotno eh, področje izobraževanja od predšolskega obdobja do univerzitetnega, eh, do univerzitetnega izobraževanja. In dejstvo je, da to moramo eh, ustrezno urediti, zato potrebujemo sredstva. Ko bomo enkrat zapustili to območje recesije, bomo potrebovali kakovostno delovno silo. Zato moramo zagotoviti ustrezno usposabljanje tudi poučevalcev, torej učiteljev. To je po, zelo pomembno vprašanje, ker če nimamo dobrih učiteljev, je jasno, da ne moremo imeti tudi dobrih rezultatov učenja. Zato komisiji sporočam, dame in gospodje v komisiji, če hočete zagotoviti trajnostno rast, ne pozabite na vprašanje usposabljanja in izobraževanja. Trajno usposabljanje in izobraževanje sta ključni vprašanji. Kakovostno daljnosežno izobraževanje je ključni element za razvoj Evropske unije in to je prav to, kar hočemo doseči. Lahko tudi rečemo, da se moramo sedaj ozreti v prihodnost in razumeti, da gre za dolgoročne naložbe, V Evropi smo že doživljali hujše čase od današnje recesije, naprimer po vojnah, po drugi svetovni vojni. Takrat smo se prebijali skozi zelo hude čase in številne države v Evropski, današnje članice Evropske unije so morale uh, plačevati velike odškodnine po uh, vojni in tudi vsa infrastruktura je bila dejansko popolnoma uničena in očetje Evrope so takrat zelo dobro razumeli, da bo zagotovo izobraževanje in usposab usposabljanje se eh, potem odplačalo v 20-30 letih in v tej recesiji kljub eh, težkim časom moramo uh, Eh, nalagati v izobraževanje in usposabljanje, ker se bo to potem odplačalo, če Evropa je lahko namreč konkurenčna v prihodnosti samo s kakovostno delovno silo. Gospa predsednica, dovolite mi še nekaj besed v zvezi s strategijo 2020. žal v tej strategiji se spet izobraževanju in usposabljanju daje premalo poudarka. Tukaj bi morali močneje zastaviti višje cilje za področje usposabljanja. Pote, pomembni so tukaj ambiciozni cilji, naprimer zmanjšati predčasno zapuščanje šol pod 10 odstotkov je to bistveno previsoka. Uh, v bistvu bi bil previsok prag, ker sem osebno mnenja, da niti en otrok ne bi smel zapustiti šole pred časom. In imajo tukaj ministri za izobraževanje težko nalogo. Nisem se srečal niti z enim ministrom za izobraževanje iz Evropske unije, ki pravijo, da moramo doseči teh manj kot 10 odstotkov. Vsi se hvalijo s tem, da so že dosegli eh, stopnjo nižjo od 10 odstotkov. In torej postavimo si iskreno vprašanje, komu postavljamo ta cilj, če je ta cilj že bil dosežen. Torej stvari moramo zastaviti veliko bolj ambiciozno. Potem pa je drugo vprašanje, da se v različnih državah postavljajo različni kriteriji za ocenjevanje. Naprimer, na finskem, in to bo tudi moj zaključek, poteka pravkar razprava o tem, da vsak dan pet mladih eh, pod 30 eh, letom starosti eh, je izključenih iz ustreznega zaposlovanja in torej ne prispeva k pokojninsko blagajno in strošek za družbo predstavlja torej zagotovo en milijon eh, evrov. Če zaposlimo enega mladega, bo proizvedel en milijon evrov za družbo na letni ravni, naprimer na, v finski družbi. Izključenost mladih stane približno dve milijardi evrov in vemo, da Finska je nekako vodilna država po statističnih podatkih na tem področju in torej en sam izključen iz trga dela je že en preveč in torej moramo resno razmisliti o tem, kako lahko prek izobraževanja in usposabljanja spodbudimo te mlade, da najdejo svoje mesto v družbi. Ne moramo teh stvari namreč meriti samo z ekonomskimi merili, imamo tukaj tudi uh, duhovna merila, uh, psihološka merila, ki jih moramo tudi tudi upoštevati. Moramo torej mlade spodbujati k temu, da skupaj gradimo evropsko družbo in vsem tukaj prisotnim odboru bi rad eh, izpostavil dejstvo, da je trajnostni razvoj prek ustreznega izobraževanja zagotovo pomembno vprašanje, torej vključite vsa, vse te vidike v svoje programe in mislim, da boste vse to videli v tem poročilu. Dejstvo je, da je ta recesija obdobje, ki katere se bomo izkopali prav zahvaljujoč izobraževanju gospa predsednica. To je več ali manj vse, kar sem zapisal in z veseljem bom eh, še razpravljal o tem zelo pomembnem vprašanju. Hvala. Ja, Hvala, gospod Papa Nikolao. Izvolite. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, είμαι ο σκιώδης συγητής για το ζήτημα. Ευχαριστώ gospa predsednica. Sem poročevalec v senci za to vprašanje za skupino EPP in zahvaljujem se gospodu poročevalcu Takuli za njegov nastop. Tudi jaz bi rad dodal nekaj elementov v tej prvi razpravi. In sicer o tem, za kar sploh gre. Pri tem mnenju našega odbora in tudi glede tega, kako bi lahko izkoristili to priložnost, ki nam je tu ponujena. Strinjam se s poročevalcem, kar zadeva ambicioznih ciljev, ki jih moramo določiti. In prav tako bi rad spomnil, da smo imeli ambiciozne cilje s, z zvonsko strategijo v preteklosti. Teh ciljev potem nismo dosegli. Ko smo določili našo novo strategijo za leto 2020, smo dejali le to, da nam v preteklosti ni uspelo, ampak zdaj nam bo bolje uspevalo. No in dejstvo, da zdaj imamo ta evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik, imamo priložnost spremljati napredek v kontekstu ciljev, ki so bili določeni in da tudi izrazimo kritiko v primeru, da ugotovimo, da ti cilji niso bili doseženi Če razmislimo o sporočilu komisije in o prvih ocenah, ki so bile upravljene, potem ugotavljamo, da za leto 2020 cilji, ki smo jih eh, določili, verjetno ne bodo doseženi. Eh, kar zadeva odstotek evropejcev, ki imajo univerzitetno diplomo in odstotek ki je bil ugotovljen, eh, kaže, da ciljev ne bomo dosegli. No in če upoštevamo tudi dejstvo, da v tem sporočilu komisije nimamo določenih eh, namenskih sredstev, ki bi jih države članice namenjale izobraževanju, no potem eh, sem na podlagi vsega povedanega mnenja, da imamo tu priložnost in to je pomemben izziv za naš odbor, da povdarimo ravno to. In kot je dejal poročevalec, na ta način lahko pokažemo, da če želimo doseči naše cilje, moramo povdariti ravno ta vprašanja in eh, sprejeti takšne politične odločitve, ki bodo izpostavile to temo. Če to sporočilo komisije prebiramo in jo se strinjam s poročevalcem in upam, da bomo redno lahko izmenjavali mnenja s tem v zvezi. Torej, ko prebiramo to sporočilo komisije v zvezi z ukrepi za razvoj, eh, vidimo tudi evropski okvir za intelektualno lastnino eh, s podarkom na e-trgovini. To torej pomeni, da se to omenja z vidika razvoja, ampak mi kot, za, kot <laughs> odbor za kulturo prosite, imamo tudi eh, določeno pristojnost, kar zadeva uh, intelektualno lastnino. Tako da dejstvo je, da so problemi na tem področju kar, kar resni. Ne bi zdaj dogovezil na to temo, kaj te gre za čisto prvo izmenjavo mnen, bi pa vendarle povedal, da se lahko strinjam s potekom tega evropskega semestra, mislim, da bomo na ta način imeli priložnost, da se zbližajo cilji in politike za njihovo doseganje. In mislim, da vsi mi in naš celoten parlament, mislim, da mora zagotoviti to, da tisto naše končno mnenje, končno besedilo ne bo predstavljalo zgolj nekega teoretskega izvajanja, temveč da bo to dejansko izmenjava mnen in premislekov, zato da bi na koncu dejansko uspešno dosegli naše zastavljene cilje. Hvala, gospod Vatimo. Si, grazie. Najlepša hvala. Jaz se spominjam, ko še takole ni prišel v dvorano, da je na začetku nekdo rekel, mislim, da predsednica se je spraševala, kaj pomeni ta evropski semester za ekonoms, koordinacijo ekonomske politike. Iz tega, kar sem slišal do sedaj, morda sem stvar na robe razumel, ampak vprašanje, s katerim se je ukvarjal ta kula, torej vprašanje predčasnega zapuščanja izobrazbe, je povezano pri nas s tem vprašanjem koordinacije ekonomskih politik med sabo ali koordinaciji ekonomskih politik znotraj posameznih držav članic, če imamo med evropskimi državami eh, kakšno državo, ki je bistveno zmanjšala sredstva za šole, kaj bomo tukaj mi koordinirali? Se med sabo se bomo usklajevali ali ne? Ali lahko odbor vsaj to izpostavi, da zapuščanje šol, to ne pomeni, da otroci zapuščajo šole, ampak šole zapuščajo otroke. Imamo razrede v osnovnih in srednjih šolah, kjer so je število učencev zmanjšalo z 40 na 20 oziroma z 20 na, povečalo z 20 na 40, zato ker nimamo dovolj denarja in Evropa lahko kaj pove o tem. Seveda imamo tukaj vprašanje pristojnosti, ampak ne skrivajmo se, res ne, ne, ne slepomišimo tukaj. Imamo tukaj zagotovo odgovornost določenih držav, ki so eh, hudo rezala sredstva namenjena eh, izobraževanju in to jih, na to jih moramo opomniti. Hvala. Ja, eigentlich ist das. Ist noch jemand? Ja, gospa Costa. Ja, strinjam se z gospodom Vatimom. Dve stvari bi tukaj rekla gospodu Takuli. On pravi, in sicer upravičeno, da cilj, eh, ciljna vrednost desetih odstotkov uh, torej da, bi priš, da bi se predčasno zapuščanje šole zmanjšalo na 10 odstotkov, da je to preskromen cilj. Ampak v moji državi se eh, si ministrica zadala cilj nekje okoli 15 odstotkov. Torej je Evropa tukaj zelo različna in 10 odstotkov tukaj ima prav, gospod Takula. 10 odstotkov je bil cilj že za letošnje leto z eh, Lizbonsko strategijo. In torej je zelo pomembno to, kar je rekel pravkar Vatimo. Torej moramo seveda v celoti spoštovati sub, načelo subsidijarnosti pri um, sistemih izobraževanja, ampak ker imamo sisteme merjenja učinkovitosti in primerjanja in pri, lahko res pozovemo države članice, da ne zmanjšujejo sredstva za izobraževanje, lahko nekako bolj eh, močno to zapišemo v tem dokumentu o evropskem semestru. Drugo vprašanje pa zadeva naslednje eh, področje. Morali bi se izogniti napaki, ki smo naredili v Lizbonski strategiji in zato bi morali vzpostaviti neke metode odprtega posvetovanja in primerjave dobrih praks, torej nekaj, zagotoviti neko bolj stalno sledenje temu, kako se ti odstotki zmanjšujejo, eh, da ne bi čakali do leta 2020. Mislim, da dve stvari, dveh stvari nismo dovolj izpostavili. Prvo je dodatno usposabljanje učiteljev, zdi se mi, da je to bistvenega pomena, da se zagotovi inovacija pri učiteljih, da pa če zagotovi tudi ustrezno izobraževanje eh, rizičnim skupinam in tudi, da se poveže ta tako eh, kebenhavenski proces in bolonski proces. Zakaj? Zato, ker hočemo zagotoviti enake možnosti za vse študente, da so pač njihove diplome, eh, akademski naslovi popolnoma primerljivi. Vemo, da je tukaj treba še veliko narediti in zato bi prosila, da se te dve stvari še posebej dodajo v dokument oziroma izpostavijo, da se stvari tudi bolje specificirajo. Also für mich war das europäische Semester. Ja. Ta evropski semester, na ta izraz se vam še navaditi, je v bistvu zelo čudno ime za to, kar želimo s tem sploh doseči. Ne vem, ali to v drugih jezikih to pomeni kaj več. Verjetno, če kdo posluša tole v zadnjih klopeh, verjetno meni, da je to nek semester v šoli. No, neumnost, ampak pač dobro, tipična evrogovorica. Skratka, mislim, da če ne bi to kaj dalo, če želimo kaj doseči s tem, potem moramo čim prej v letu videti, kaj so posamezne države planirale v svojih proračunih za posamezna področja gospodarstva in potem treba pogledati, kaj počnejo tudi na drugih področjih, kaj ti vlade so se konec koncov zavezale k številnim zadevam. Eh, oseb šolanja želijo zmanjšati z 15 na 10 odstotkov, na 40 odstotkov dvigniti stopnjo visoko izobraženih. Skratka, hvala Bogu, ni nekako veliko ciljev, tako kot pri Lizbonski strategiji, kjer smo imeli ne vem koliko ciljev vse in v bistvu niti enega nismo dosegli. Iz enostavnega razloga, ker nihče ni, ni spraševal. Sama sem učiteljica, zato vprašam, ste naredili nalogo. Ampak tak, tam pa nihče ni ministra vprašal, ste naredili domačo nalogo. Tudi to je problem. In ta evropski semester je v bistvu priložnost, da se pa vprašamo, ali smo naredili domačo nalogo. In potem upam, da bodo tudi takšna stališča tu našla svoj pomen, stališče, kot ste jih omenili, gospod Takula, Keli, Kos, gospod Kosta in gospod Nikolao, kajte mislim, da to lahko je koristno, da ne bo vse ostalo zgolj črka na papirju, ampak da bo iz tega tudi kaj nastalo. Hanu, še enkrat besedo, da želiš izvoliti. Ja, kidak se, pojejo te. Hvala, gospa predsednica. Naj še enkrat ponovim svoje sporočilo komisiji. Želim slišati od predstavnika komisije, če seveda še z nami naslednje. Če prevedemo evropski semester v finščino, potem se to sliši, kot da je to nekaj obžalovanja vrednega. Politika bi morala graditi prihodnost, sedaj pa politika kar naenkrat nekaj zgolj usklajuje, torej Evropski semester za usklajevanje gospodarske politike. Torej, ko vidimo, kaj piše v medijih, se zavedamo, da nijemo neke dolgoročne strategije. Recimo Lizbonska strategija, tega se nikoli ni izvajalo. In malce me skrbi predlog komisije. Sprašujem se, ali komisija je morda pozabila, kakšno je osnovno razumevanje stvari. Če sledimo finsko situacijo, na finskem bodo kmalo volitve in nekatere stranke pravijo, da ne potrebujemo več kmetijstva, saj lahko mleko tako ali tako kupite v trgovini. Ko govorimo o energiji, nekateri ljudje pravijo, da ne, no, saj ne potrebujemo jedrskih elektrarn, saj lahko dobimo elektriko iz utičnice. No, to je takšen način razmišljanja. Zdi se, kot da ne potrebujemo več izobraževanja, saj lahko delavce dobimo na zavodu za zaposlovanje. Moramo videti, kakšne so povezave med zadevami in moramo to koordinirati. Vse, kar je izraženo, je seveda dobrodošlo. Bi pa to povzel takole. Pomembno je, da imamo kakovostno dolgoročno naložbo v izobraževanje, tako da imamo lahko dejansko trajnostno rast. Moramo imeti usposobljeno prebivalstvo in usposobljeno prebivalstvo je odvisno od kakovostnega izobraževanja. In zato potrebujemo torej tudi usposobljene učitelje. Zato je pomembno, da na evropski ravni pa tudi v državah članicah investiramo v usposabljanje učiteljev. Torej tudi s tem v učenje. To je povezano tudi s programi za preprečevanje osipa v šolah in naš cilj bi moral biti nič odstotkov osipa. Poleg tega moramo okrepiti raziskave, saj so raziskave temelj za razvoj informacijske družbe. Na tej osnovi bomo lahko dosegli tudi dos, napredek na evropski ravni. Hvala lepa, s tem zaključujemo. Želim ti veliko uspeha, gospa Vasilijo, kot rečeno zaradi smrti družini danes eh, ne more biti z nami, zato zdaj zaključujemo z zasedanjem. Hvala tolmačem, mi pa nadaljujemo z zasedanjem koordinatorjev. Torej vsi tisti, ki niste koordinatori, prosim, če lahko zapustite dvorano. Ja,